Okay, I think we had better start. Bomo začeli. What number? Oh. Okay. I believe we are on agenda item something between 8 and 9. Nekje med 8 in 9 smo na dnevnem redu, se mi zdi. Tam nekje. poti k pravi ekonomski monetarni uniji. Točka 9. Marija, ti sem, prosim. thank you, chair. Thank you, mevrouw de voorzitter. Uh, voor... uh, hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi. Eh, čas imamo za razpravo v zvezi za predlogi sprememb na poročilo. Sicer poročilo, ki ga je inspiriralo poročilo Van Rompoja, v smislu prave ekonomske in monetarne unije. To je poročilo, ki se opira na 225. člen pogodbe in tu gre za zakonodajno resolucijo. E, to pomeni, da je potrebno dati mandat Evropski komisiji uh, ki eh, potem sproži zakonodajno dejavnost. Verjetno se še spomnite eh, vrha ob koncu junija in potem konferenca predsednikov, eh, tudi odbor se je s tem ukvarjal. Skratka, mi naj bi sestavili to poročilo, vse bilo treba opraviti v zelo kratkih rokih, hitro so morale stvari potekati od samega začetka, eh, tudi roki za predložitev predlogov spremljati sprememb eh, so bili zelo hitri. Eh, kljub temu je prišlo 839 predlogov sprememb eh, in tudi glasovanje moralo hitro potekati, zato moramo nekaj tudi predstaviti. 15. oktobra, torej naslednji ponedeljek, želimo že glasovati. Zakaj je temu tako? Namreč ta teden poteka jesenski vrh Evropskega sveta in in

takrat bo govora o interimskem besedilu gospoda Van Rompoja, zato se sedaj pogajamo in do eh, tega eh, trenutka želimo pripraviti to besedilo, da bomo tudi mi kot parlament lahko za nečim eh, postregli. Če bi s tem zavlačevali, nam prav gotovo ne bi več prisluhnili in tudi ta odbor ne bi več mogel dati svojega prispevka in gre za ekonomsko in monetarno unijo in to je za nas v tem odboru naše bistveno delo. Spoštovane kolegice in kolegi, veste, da usporedno s tem poročilom in sicer gre za šerpe, ki so jih imenovali predsedojoči in sicer glede sestave kratkega poročila predsedojoči Eh, političnih skupin so to odobrili in pri zaključnih odločitvah bi morali drug drugega okrepiti. Torej ne delati drug proti drugemu, ampak delati konsenzualno, nastopati skupaj. Eh, skratka, gre za to, da uskladimo eh, to, kar imamo povedati mi kot odbor za ekonomsko in monetarno unijo. Skratka, okrepiti je treba to dinamiko nekoliko še eh, čakamo na drugo gradivo in sicer na poročilo odbora AFKO, eh, ki so sodelovali z nami, potem odbor za zaposlovanje eh, in odbor za proračun. Njihova poročila še pričakujemo, osnutki so že, tam pa bo še sledilo glasovanje in tudi tam je zelo veliko mandmajev. Glasovanje torej 15. oktobra, eh, poročilo v znanem formatu. Eh, torej 839 predlogov sprememb je bilo prejetih. Eh, verjetno vsi poveste, kako to poteka. Pri poročilu za tolikomi eh, predlogi sprememb zadeve nikakor niso enostavne ohraniti rdečo nit. Lahko bi eh, glasovali vsem posamično in bi videli, kakšen bo rezultat. Ampak to bi pomenilo, da bi ure in ure sedeli tukaj, drugič pa bi bili spostavljeni nevarnosti, da besedljo ne bi bilo tekoče. Zato sem se opirala na pretekle izkušnje. Z izkušenj se lahko vedno naučimo. Izhajam torej z vseh predlogov sprememb in poskušam za vsak blok eh, oblikovati kompromis. 75 odstotkov tega dela je že opravljenega. Eh, upam, eh, da bo danes zvečer že mogoče govoriti o tem, da smo obdelali tudi zadnji dve poglavi, potem gre stvar lahko eh, na doporočevalce v senci. Jutri je načrtovan sestanek za poročevalce v senci, tako da bomo videli, če s temi kompromisnimi predlogi lahko delamo naprej. Morda bo potrebno nekaj eh, spremeniti, zato se bomo jutri usedli skupaj. Eh, za mene je to eh, prizadevanje, eh, da bi to vezali v obliki kompromisov, kajti sicer bo glasovanje zelo težavno. Skratka, upam, da se bomo lahko zelo hitro dogovorili in da bomo imeli zelo jasno stališče. Torej, kako smo delali? Prvo poglavje, različni citati oziroma sklici. Eh, na to, o čemer smo se pogovarjali tu, o čemer so tekle razprave na drugih instancah. Eh, skratka, gre za delo, ki je bilo že opravljeno, eh, zelo lepo besedo podlaga, kot dokument v ozadju, zelo dobro primerno, vendar pa to ne bi smelo ostati v besedilu. Zadeva je postala nekoliko okorna in tu sem zelo veliko stvari črtala. Potem uvodne pripombe, stanje, gospodarska situacija, razlogi za kriz analizo, vse to je opisano eh, in tu je 170 predlogov sprememb in poskušala sem tudi to strniti v kompromisni predlog in potem tretji paket, bančna unija, eh, o tem smo že večkrat eh, razpravljali. Če se še spomnite osnutka, veste, da sem vse formulirala zelo izčrpno glede sistemov, glede nadzornih mehanizmov. Eh, okvir eh, resolucije in podobno. To je seveda tudi pomembno. Eh, en izmed štirih stebrov izporočile Van Rompuy, bančna unija, tega seveda ne gre zamovčati. V pogovoru z kolegi in v razpravah tukaj pa sem že uspela ugotoviti, da ni najbolj modro, če se tu spuščamo v prevelike podrobnosti ehm, glede predlogov, ki še niso dokončni. Zato Eh, tu ne želim iti v prevelike podrobnosti. Eh, s tem dokumentom tudi ne želim odpirati pogajanj z drugimi evropskimi inštitucijami. To je zakonodajni postopek. Eh, imamo pravico do soodločanja, tako da imamo tako ali tako moč v naših rokah, vendar pa našega stališča ne smemo oslabiti za dokumentom, ki bi bilo preveč prijazno. Zato omenjamo tudi bančno unijo in sicer vse tri vidike vendar pa pravimo, eh, da so bili podani predlogi eh, Peter Simons, eh, poročilo Höckmark, tudi to želim omeniti. Potem moje lastno poročilo glede Single Supervisory Mechanism, to je zakonodajni svežen, ki uživa prioriteto, ki pa ga je treba najprej obdelati in eh, kasneje je mogoče to še razširiti in nadgraditi. Fiskalna unija, eh, ekonomska unija, to je tisto, kar je najtežje, eh, kjer je potrebno najti kompromis, vendar pa bomo morali to poskusiti in vsak bo potem odločil o tem, ali to ustreza njegovim nameram. Eh, zato da bi dobili dobro besedilo, ki bi ga poslali svetu, eh, ali bomo imeli dovolj eh, pobud za nadaljne oblikovanje roadmapa, nadalje oblikovanje ekonomske in monetarne unije. Če se bo to za veliko večino posrečilo, potem se bomo na to oprli. Če se bo to posrečilo samo za majhno manjšino, če bomo imeli samo naključna partnerstva, potem uh, ima to besedilo manjšo težo. Skratka, v mnogih zadevah se moramo zediniti, uh, poskušamo in zauzemamo se za kompromise eh, pri fiskalni uniji, pri ekonomski uniji, to ne bo vedno enostavno, vsak mora malo popustiti, tako da se bomo drug drugemu lahko približali. Democratic legitimacy, accountability, to je naslednje področje, tudi tu sem nekaj e, združila. E, tu je treba še nekaj dodati. E, mnogo je zelo zanimivih idej, ki so v kroženju. Tu je potrebno še nekaj dodati in kolega Golteri bo prav gotovo pripravil še nekaj zanimivega. To bo izhajalo iz Eh, poročila AFKO in pri glasovanju to lahko še nekoliko nadgradimo. In potem še nekaj v zvezi z členi, kjer se sklicujemo na prilogo. V prilogi so vprašanja, ki so naslovljena na Evropsko komisijo. To je trenutno stanje, eh, predsedojoča. Eh, verjetno ne želite, da bi osvetila vseh 839 predlogov sprememb, sploh nimamo toliko časa, ampak na ta način bi želeli delati. In eh, upam, da bomo jutri za poročevalci v senci že dosegli določen napredek napredek, potem bi glasovanje lahko poenostavili, kajti naš cilj je, da bi to eh, poročilo z veliko večino lahko predložili eh, svetu in da bo to poročilo tam tudi upoštevano. Hvala. Uh, Hvala. Jan Vongel, v imenu socialistov in demokratov. Euh- Hvala, predsednica. Najprej čestitke poročevalki, ki je sedaj um, redila to poročilo Van Rompuy skupaj s 839 predlogi sprememb. In vemo, da ni veliko časa. Zelo skrbno smo poročili prvi del teh kompromisnih predlogov sprememb, kar se nanaša na eh, demokracijo in pa bančno unijo. Sedaj še čakamo na preostanek glede proračunske in ekonomske unije. Mm, to že nestrpno pričakujemo. Glede predloga sprememb. Tisto, kar je tukaj zapisano v glavnem za nas spremljivo, ampak eh, problematično pa je tisto, kar ni vključeno. Glede bančne unije smo naredili korak nazaj, predvsem glede področja uporabe, potem glede ECB kot um, celostnega analitika, potem um, glede jamstev um, to je tukaj predvideno samo kot dolgoročna rešija. Potem enako glede um, ločitve med obema skladoma, tudi to ni zadosti. Potem smo dali tukaj um, dva predloga, torej um, licenca, bančna licenca za um, ESB ter pa nadzornik znotraj Evropska sodišča. Glede demokracije nismo strli zadosti, predvsem glede metode skupnosti. Nekaj je bilo sicer narejeno, ampak veliko pa še manjka glede GS. Sedaj smo v kompromisu eh, odpravili možnost glasovanja Evropskega parlamenta pred spomladanskim vrhom. Prav tako zahtevamo posebno eh, zakonodajo EGS um, za gospodarski del, tega zaenkrat še ni v delu za demokracijo. Prav tako manjka del glede demokratičnega nadzora trojke in pa glede krepitve um, komisarja za evro. Potem še dva druga stebra, gospodarski in pa proračunski stebr. Sedaj ne vam kot prioriteto predstavim to, da je treba uh, v poročilo um, vključiti socialno oceno učinka. To moramo sedaj v gospodarski uniji popraviti. Um, ni zadosti samo monetarni in pa gospodarski vidik, potrebujemo tudi um, socialni. 814. amatma predlaga ta socialni um, vidik. Upam, da bo to sedaj sprejeto. Potem naslednja prioriteta. Naložbe. To je nujno, če želimo spodbuditi gospodarsko rast. Tudi tukaj smo pripravili veliko predlogov sprememb. Um, med um, pogovori z drugim poročevalcem v senci um, to bolj na dolgo razložim. Yes. Hvala, Sofi. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa, poročevalki, da je poročila vseh teh 839 predlogov sprememb v tako kratkem času. To je res ogromno, ogromno delo se pa strinjam z nekaterimi pripombami prejšnjih govorcev, namreč poročevalka je izključila glavne dele začetnega besedila, predvsem glede bančne unije, kot je povedal kolega iz stranke socialistov. Seveda ne morem vedeti, um, kakšni bodo dokončni rezultati kompromisnih predlogov sprememb, kajti glede um, gospodarske in proračunske unije, um, še vse ni čisto jasno. Ampak tukaj, v tem dokumentu, seveda ne morem ničemu nasprotovati, ampak se to je ravno problem. Mislim, da se o tem lahko vsi dogovorimo, ker um, ni prav veliko vsebinskega v tem dokumentu, vsaj glede na to, kar je bilo v začetnem predlogu in pa v predlogu sprememb. Seveda, če bomo naslednji teden glasovali, bo težko razčistiti in pa uskladiti vseh teh 840 prelogov sprememb. Lahko je to, da je tukaj resolucija, ampak ni kakšnega zelo vsebinskega haska od tega. Sedaj se moramo strateško odločiti, kaj storiti. Torej, v redu, bomo bolj polemične zadeve pustili uh, za druga poročila, ampak kaj bo pa potem sploh dodana vrednost tega poročila, če bomo vse kar izključili? To je res škoda, se mi zdi. Predlogi teh kompromisov mislim, da so še celo bolj omiljeni kot pa že prejšnji um, predlogi Evropskega parlamenta iz preteklosti. Saj da je sploh ne vem, kaj pravzaprav storiti. Mora še to podrobno preučiti. Nima kakšnih velikih pomislekov, ampak ni. Um, kaj zelo vsebinskega, ničemu ne morem ravno nasprotovati, ampak ne morem pa niti reči, da je to zelo um, dobro sporočilo za svet. Bilo bi bolje, če madmaje osredotočimo na konkretne teme in potem uberemo neko politično stališče v tem odporu. Sveda je to morda neugodno za drugi dve poročili, ampak lahko bi vsaj zauzeli kakšno načelno stališče glede nekaterih vprašanj in potem mislim, da bi dosegli korak naprej. Zaključujem. Kaj ti gledaj, tukaj se nismo niti odločili za eno ali drugo. Um, tukaj naj bi imeli um, enotni nadzorni organ za bančno unijo, ampak sploh ne piše, ali ne, ali ne bo to ECB ali ne. No, gotovo bo to ECB vsaj na kratek rok. Ampak, kakorkoli že, moramo razmisliti tudi o drugih morebitnih možnostih, dolgoročnih rešitvah, razen ECB. Mislim, da moramo jasno spregovoriti o tem, kaj želimo. Uh, Filip, si ti naslednji? Als ik de twee eerste sprekers. Ja, sem, želim dober dan. Uh, slišal sem predhodne govornike, in želita povedati, Marijan, bodi bolj pogumna, tudi sam želim to tako formulirati. Seveda želimo hitro najti kompromis, eh, tako da bi sklepi že bili na voljo, ko bo zasedal svet. Vendar pa mm, ne smemo dopustiti, da bi se na tej poti karkoli izgubilo, eh, kajti sicer bomo šipki bančna unija. S tem bi želel začeti. Bomo videli, kaj se bo zgodilo pri dveh poročilih glede bančne unije. Pri tem eh, poglavju ne vem, ali imamo še kaj manjverska prostora, da imamo kakšno zelo močno um, formulacijo glede um, sistema za um, jamstva, kajti to pomeni v bistvu združitev uh, sredstev um, za vse države. Uh, pri bančni uniji moramo predvsem govoriti o naslednjih korakih. Um, nadzor bomo obravnavali poznaje v drugih zakonodajnih besedilih, zato um, lahko to malce izpustimo oziroma se ne osredotočimo preveč na to. Tako bomo prihranili nekaj energije za um, drugo delo. Bolje, da se temu tukaj izognemo. Potem kot drugo, se pridružujem Limu glede, glede GS. Torej imamo ministro, um, poročilo um, ministra Vesterveleja glede GSE-ev in tisto um, poročilo ministra je bolj drzno, kot pa to, kar je tukaj predlagano. Tako bi oba zakonodajalca imela um, več poblastil glede um, letnega pregleda rasti. Mi seveda um, ne moramo narediti manj kot pa finančni ministri, moramo biti bolj ambiciozni kot pa ministri. Potem glede ekonomske unije sedaj, um, tudi glede na trenutno pogodbo, mislim, da bi lahko strelili precej več. Že dolgo časa predlagamo to, da okrepimo disciplino glede EU um, 2020, tako da bomo um, tudi imeli približno enake um, možnosti kot pri um, paktu za stabilnost in rast. Potem postopek za um, spremljanje in pa um, 129 in 130 člen pogodbe. Tudi tukaj bi lahko dali več poblastil za Evropski parlament. Kot je Silvi omenila v svojem pročilu, tukaj moramo videti, kaj bo z um, obveznicami za stabilnost. Potem um, omestna klauzula, imeli bi schemo za evropska delovna mesta, oziroma nekakšno schemo za mlade brezposelne v nekaterih um, problematičnih državah. Tudi to bo treba še omeniti. Potem pa še nekaj bolj, najbolj vsebinskega. Skupina Vestervele, morda ne Van Rombo, ampak Vestervele, ne razmišlja samo glede na trenutno pogodbo. Mislim, da smo sedaj prišli do um, meje, glede na to, kaj lahko storimo um, na trenutnem položaju to pogodbo. Tudi vidimo, kaj bo s bančno unijo. Sedaj um, gradimo neke nove strukture, ampak ne bomo razrešili glavnih težav um, pri notranjem trgu, pri uh, evroobmočju, pri um, enakopravnosti glede optinom in pa evroobmočjem in podobno. Torej moramo biti bolj drzni in moramo misliti preko pogodb, Silja je govorila o um, stability bonds, torej o vesni za stabilnost, ampak moramo iti še dlje, kaj lahko ustrojimo preko pogodb, kajti enkrat se bo zgodilo to, da bomo morali tudi spremeniti to pogodbo in enkrat bomo morali to predstaviti tudi našim državljanom. Torej, če želimo, da nas bo kdo slišal, če um, želimo, da se nas bo kdo zapomnil, ne pa da govorimo nekaj. Um, omiljeno, potem mislim, da bomo morali biti bolj drzni. Bomo še delali na boljših formulacijah. Hvala lepa tudi kolegu Limu. Res neverjetno, da francos um, eh, pravilno izgovarja besedo van rompu, prav neverjetno, ampak gotovo nisi edina, ampak hvala lepa. Ok, <laughs> right. <laughs> Ivo. Thank you. Ivo. Hvala, predsednica. Ne bi preveč zavrčevalo razprave. Torej, kako se lotiti teh več kot 800 amadmajev? No, ne slabo za gospodajstvenje, da je toliko amadmajev, kajti ona se bo morala z vsem tem ukvarjati oziroma se tega primerno lotiti. Pripričan sem, da je bo to uspelo in to korektno in pravilno ter pregledno. Tako kot vsi, sem tudi sam predložil kar nekaj predlogov sprememb. Tukaj jih je več kot 800, kot vidimo. Glede na tako veliko število predlogov sprememb, vidimo, kako zelo um, vroč kostanje ta bančna unija in kako zelo pomembno je, da to dodamo. Namenim 4-5 pripomb. Bom poskušal biti po prioritetah, vse po mojem mnenju. Kot prvo, prvi svežen predlogov sprememb se mi zdi najpomembnejši in sicer demokratična odgovornost v okviru celotnega postopka. Uh, pred nekaj tedni, pred nekaj dnevi smo imeli tukaj razpravo in kolikor se mi zdi, da to ne bo kaj polemičnega, kaj ti vsi, v glavnem vsi pravimo, kako zelo pomembna je demokratična legitimnost v tem postopku. To je za nas ključno načelo. In pripričan sem, da bomo prišli do prave formulacije, ki bo všeč skoraj da vsem ali pa vse veliki večini. Potem drugi blok. Spoštovanje subsidijarnosti in sorazmernosti. ne vem, kako tukaj pripraviti kompromise. Morda to ne bo tako zelo lahko, ampak kakorkoli že, delujoča bančna unija, vsaj za del EU, bo mora biti v skladu s tem um, načelom. Bomo videli, kakšno bo končno glasovanje. Potem naslednji svežen. No, saj mi skoraj da ne gre z jezika, ampak mislim, da bom tukaj sam v manjšini. Namreč želim um, ohraniti možnost za države članice, da same spremljajo svojo monetarno politiko. Nekateri ste bili tukaj pred par tedni, ko smo govorili o predlogu, o strukturi predloga in takrat sem omenil um, primer z Češke, območje Češke krone. Češka nacionalna banka mora zagotoviti stabilen finančni sistem po Češki ustavi. Sedaj gre za to, kdo bo na koncu odločal o tem, um, kakšna bo monetarna politika v državah, kjer valuta ni evro. In še fiskalna unija. Za konec. Dogovorili smo se o formatu evropskega semestra, kot je bilo to predlagano, v redu. Ampak naj pa jasno podarim, glavne pristojnosti glede nacionalnih proračunov morajo kar se da ostati v domeni nacionalnih parlamentov, kajti v vseh parlamentih, v vseh državah je treba sprejeti akt za proračunsko leto in ta glavni akt je proračun za to in to leto. Torej, to mora ostati v nacionalni pristojnosti oziroma pristojnosti nacionalnih parlamentov. Ti parlamenti so bliže svojim voljivcem kot pa Evropski parlament. Toliko glede tega z moje strani. Prepričan sem, da bomo lahko še dobro sodelovali in da bomo lahko še približali svoje stališča. In seveda zelo cenim delo gospe Tyson. Vem, da je bilo to težavno, zapleteno delo gospe Tyson. Hvala lepa. Are there any more shadow? Še kakšen poročevalec v senci? Oziroma predstavnik poročevalcev v senci? Ifeta ne, zeleni ne, v redu. Potem pa gremo na mnenja. Roberto, v imenu odbora Avko, kjerkoli, ki si. Hvala lepa, gospa predsednica. Danes dopoledne je odbor AFKO glasoval o tem mnenju. Na voljo imamo torej besedilo. Pripravil sem konsolidirano umetniško različico, ki jo lahko pošljem vsem tistim, ki jih zanima to besedilo, medtem ko čakamo na uradno konsolidirano besedilo, o katerem smo glasovali danes dopoledne lahko sicer predstavim določene elemente, ki bi vam lahko koristili za razpravo, lahko vam predstavim nekatere pomembnejše rezultate iz današnjega glasovanja, ampak nasplošno gledano današnje glasovanje kaže na to, da se strinjamo s tem, kar je zapisano v poročilu. Kar zadeva stalne pogodbe in reformo pogodbe, kolega Lambrca ne vidim več v dvorani, aha, tam sedi. Uh, Želel sem se odzvati na vaš pomislek. Naj pojasnim. AFKO je izključno pristojen za to vprašanje, zato se to vprašanje omenja prav v mnenju, ki ga je pripravil AFKO. To je verjetno razlog, zakaj kolegica Tisen ne omenja te zadeve v svojem poročilu. Rezultat glasovanja pa kaže, da smo se na uravnotežen način lotili tega vprašanja. Strinjamo se, da je treba takoj ukrepati, uporabiti vse ukrepe, ki jih pogodbe ponujajo, vendar to ne pomeni, da se ne bi strinjali s predlogom, da prava monetarna unija zahteva neko kompleksno reformo pogodb. Naj še enkrat ponovim, da bo parlament izkoristil pravico do dajanja pobude, ki jo ima na tem področju preko poročila na lastno pobudo ali zakonodajne pobude. Tega ne moremo storiti preko ustreznih instrumentov, pa to lahko storimo. Na podlagi glasovanja tudi ugotavljam, da so ukrepi iz pogodb nujno potrebni, če želimo spostaviti ustrezne politične okoliščine, znotraj katerih bi potem izpeljali reformo na soglasen način. Mislim, da ni treba spremeniti same usmeritve ali pa smernice na podlagi katerih se je vodilo gospodarsko upravljanje v Evropi. Je pa res, da se moramo z političnega in družbenega vidika strinjati glede reform pogodb, zlasti, ko gre za spreminjanje pristojnosti. V dveh fazah bo torej treba stvari izpeljati, tako piše tudi v poročilu kolegice Tyson, v besedilu AFK pa boste v številnih odstavkih tudi prebrali kaj več o tej dimenziji. Glede ostalih zadev, Poglejte si pisno besedilo. Določene stvari so se izrazile v razpravi tudi glede demokratičnega nadzora, glede vloge Evropskega parlamenta, kakšno vlogo naj bi Evropski parlament imel v ekonomski davčni uniji, kakšne odnose bomo spostavili z ostalimi institucijami. To velja tako za ex ante usklajevanje, ko gre za ekonomske smernice, ko gre za možen postopek, v okviru katerega bi uporabili delegirane akte na podlagi posebne uredbe, ki bi temeljila na členu 136, ki se nanaša na fiskalno unijo. Odbor AFKO je s svojim delom, po mojem mnenju, pokazal, da je možno tudi na podlagi trenutno veljavnih pogodbe znatno povečati ulogo Evropskega parlamenta tudi v tem postopku upravljanja, gospodarskega in monetarnega upravljanja unije. S tem pa bomo tudi zapolnili eno od glavnih vrzeli, ki trenutno vladajo na tem področju. Tudi šerpe iz parlamenta so na sestanku, ki je potekal, šlo je za večstranska posvetovanja, ki so potekala prejšnji teden, jasno pokazali, da so usmeritve v poročilu štirih šerp prave, da tudi z institucionalnega vidika ustrezajo. To je podprlo tudi glasovanje v posebnem odboru parlamentu. Hvala. Okay, Še dva govorca na seznamu Lisa Ferrero in potem Wolf Klinc. Še kdo Silvi? Berhard? Ole? Še kdo? No, kar naenkrat so vsi začeli dvigati roke. Elisa, je para. Um, muito obrigada, uh, eh, Cher. Uh, eh, eu não queria, antes, antes de mais nada. Fala. Se, kot prvo, pridružujem drugim govorcem, čestitam Marjan. To je zelo kompleksna, široka tema in zelo hitro se morala lotiti tega dokumenta. Prav tako podpiram Lima, glede stališča naše skupine. Pa še par stvari naj omenim. Kot prvo. Ne samo AFKO, ampak tudi um, odbor za, za poslovanje je sprijel stališče. Sicer um, ne govorimo o imenu tega odbora, Ampak mislim pa, da je zelo pomembno, kaj mislijo drugi odbori o tem dokumentu. Sedaj pa glede naše strategije, ki jo moramo obrati. Pripričana sem, da potrebujemo jasno stališče. Stališče, ki bo dalo parlamentu visok profil v javnosti. Moramo jasno povedati, kako na po našem mnenju izgleda unija na srednji rok. Mislim, da se tudi Marjan prizadeva za takšno strategijo. Ampak je pa nekoliko previdna, želi si več konsenza, če sem jo prav razumela. Zato sploh to omenjam. Stališča parlamenta v zadnjih letih mora biti sedaj konsolidirana in nadgrajena, tako da bomo na ta način lahko prišli do jasne slike o srednjeročnem razvoju EU. Sveda je tukaj več ravni, več poročili imamo, ne, sedam, ne želim sedaj naštevati vsega, ampak naprimer spomni se poročila Prvonš Beres o krizi, sicer mm, ni bilo mnenja o upravno krizo v bankah, ampak ampak potem smo imeli naprimer še um, stališče o davku na finančne transakcije, potem še o fiskalnih zadevah in druga besedila, potem isto o dolgovih držav. Sedaj ne želim reči, da moramo čisto vse povzeti v enem dokumentu, ampak v preteklosti smo že v parlamentu sprejeli veliko različnih stališč in lahko bi nekako se skupaj povezali. tako, da bo jasno, kakšna so naša mnenja. Gotovo pa moramo biti bolj ambiciozni, kot je bil Evropski svet v svojih sklepih. Sveda pa moramo doseči dogovor 4 plus 1, torej predstavnikov vseh institucij. Tukaj se ne moramo osredotočiti samo na zakonodano besedilo. Moramo misliti tudi na srednji rok, imeti srednjeročno vizijo tako da bo EU bolj dosledna. Potem še glede omojitve na te pogodbe. Sedaj gotovo ne smemo odpirati pandorne skrinice in govoriti o novi pogodbi, ampak po drugi strani pa moramo pokazati svojo vizijo in podariti, kaj si želimo za prihodnost. Mislim, da moramo izpiliti to pogodbo, zakrpati kakšne vrzeli, ampak predvsem pa moramo govoriti o viziji za Evropo. Zato, Marjan, um, te prosim, da si čim bolj ambiciozna v tem poročilu. To je, mislim, da zelo pomembno. Večkrat smo še k temu pozvali k srednjeročni viziji za Evropo. Naj zaključim. Podarjam, sedaj potrebujemo peti stebr vse minimalne socialne pravice in pa spoštovanje socialnih pravic in pa pravic državljanov. To je sveda vedno zapisano v pogodbi um, unije, kakršnekoli pogodbe, ampak potem v praksi pa je stvar včasih malce drugačna. Torej moramo to dati sedaj v peti stebr. Glavno sporočilo Marjan pa je, da smo čim bolj veliko potezni v tem poročilu, moramo biti dosledni in moramo se tudi navezati na že opravljeno delo iz preteklosti. Tako bomo prišli do um, ambicioznega stališča parlamenta, ne pa neutralnega stališča. Prav tako pa moramo imeti stališče, ki jih ne bodo kar tako odpravili um, in zamahnili z roko. Eh, hvala. Naša kolegica Marjane Tajsen eh, si je zadala zelo težko nalogo in eh, sicer da razvije načrt za Evropo jutrišnjega dne. Eh, to je že samo po sebi dovolj težko. Eh, to pa otežuje še dejstvo, da delne politike, ki jih obravnava, obravnavamo tudi v drugih legislativnih aktih. In po drugi strani je to oteženo zaradi tega, ker je pod velikim časovnim pritiskom. Eh, kompromisnih predlogov ne poznam. Nekateri kolegi so jih očitno že dobili, sam jih še eh, nisem videl. Eh, če naj bi se Marjane načeloma odločila, da malo zreducira svoje poročilo in da se osredotoča na tista področja, kjer še nimamo ustreznih zakonodajnih aktov, potem se mi to zdi razumno. Gunnar Hökmar se ukvarja s tem kriznim menedžmentom in zakaj ne bi se v tem poročilu še enkrat ukvarjali s tem. Eh, pomembno se mi zdi, da tam, kjer legislativno stvari še niso urejene, da tam dejansko postrežemo z tehtnimi predlogi, eh, ki eh, jih bo svet moral upoštevati in ki jih ne bo mogel kratko malo spregledati. To kar bo svet eh, delal v naslednjih mesecih, eh, naprimer uh, eh, single supervisory mechanism, vse to bo eh, za zelo dolgo časa zaznamovalo eh, ekonomsko in monetarno področje. Če tudi bomo čez eh, dve, tri leta sklicali novo konvencijo za to, da bomo Evropsko unijo načeloma na novo urejali. Zato je zelo bistveno, da nam kot parlamentu tu prisluhnajo in da zagotovimo, da to, kar je mišljeno ta hip, da se v tej obliki modificira, zato da bi odvrnili zavrnili škodo od Evrope in potencijalno škodo vidim v tem, da po eh, eni strani želimo izboljšati delovanje eh, evrskega območja, hkrati pa eh, dopuščamo razkol, ki se ga ne bomo tako hitro znebili. Vem, da mnogi pravniki pravijo, drugače ni mogoče, Eh, v ta mehanizem lahko eh, vključimo samo tiste, ki imajo eh, že evro, če so prostovoljni člani, potem je to drugače. Skratka, sam nisem pravnik, ampak saj veste, kako je to. Če dva pravnika vprašate po njunem mnenju, dobite tri odgovore. In zato citiram to. Eh, kar sem slišal od sodelavca nemškega finančnega ministrstva. Sicer pravi, njegovi pravniki so mnenja, eh, da eh, zelo lahko Eh, tudi tistim, ki optirajo za, eh, damo enake pravice, kot eh, jih imajo tisti, ki so v evroobmočju. Zato moramo to izkoristiti, da bi se izognili temu razkolu, da vsaj tisti, ki so se zavezali, da bodo enkrat uvedli evro, no tu sem malo pomislil tudi na švedsko, da dejansko lahko postanejo člani v smislu opt-ina za enakimi pravicami in enakimi dožnostmi. To je ena stvar. Drugič, zagotoviti moramo, da bomo našli rešitev, ki jo bomo lahko tudi predstavili državljankam in državljanom. Nam je tu seveda enostavno, da vedno znova predlagamo nove predloge, nove koncepte, nove regulative. Eh, mi pa popolnoma pozabljamo, da je to treba sporočiti tudi državljanom, kajti sicer bomo zašli v nevarnost, da se bo število euroskeptikov še bolj povečalo. In to je znova in tak primer, če bodo državljani menili, da sicer drugače ne bo mogoče upoštevati eh, njegove dežele oziroma načela subsidijarnosti, potem zadeve ne bo podprl, stvari so pač take. Eh, Evropska centralna banka, če naj bi prevzela to nadzorno funkcijo, bo pristojna samo za bančni sektor. Eh, pogodbeno je vse drugo izključeno. Eh, razpravo o tem smo imeli tudi pred dvema letoma, ko smo se pogovarjali o nadzoru. In sicer smo mnenja, da ne gre samo za močno sodvisnost med bankami, ampak tudi za druge inštitute, eh, investicijske inštitute, zavarovalnice in tako naprej. In zato se postavlja vprašanje, ali naj ne bi že vnaprej poskušali zagotoviti, eh, da bi ta enotni nadzor v Evropi bil oblikovan tako, da bo morda nekega dne eh, pristojen tudi za druge udeležence na finančnem trgu. Eh, kajti sicer bi znova lahko imeli sistemska tveganja, ki bi jih samo deloma obvladali in zato to ne bi bilo optimalno. Eh, zato bi podprl Marijane pri tem, da se osredotoča na tiste dele, na tista področja, kjer lahko še nekaj prispevamo. In tu se ne smemo prestrašiti, eh, da podajamo tudi zahtevne predloge, ki bi dejansko spodbudili svet, da to upošteva. Mislim pa, da se ne bi usmeli ukvarjati tisti stvarmi, ki so že drugot legislativno urejene. Hvala. Um, euh, Hvala lepa. Zelo hitro. Veliko je bilo že rečenega. Kot prvo se strinjamo, mora biti kar se da veliko potezni. Moramo pa se odločiti, kakšne bodo naše prioritete. Ne moremo imeti vsega. Ne smemo vsega zajemati nekaj sem se spomnila, kar sicer niso omenili v madmajih, glede na zadnje razvoj dogodkov. Sedaj uh, imamo pogodbo, morda bi spremenili pogodbo pravo nekateri, ampak morda bi ubrali neko drugo pot. Pred kakršnim koli poganjem o prenovi pogodb bi razmišljali o tem, kako bo z ratifikacijo. Kajti, če ne vemo, kje so problemi, ne moremo delovati najprej, moramo razmisliti o ratifikaciji, tako da vsaka država lahko demokratično reče ja ali ne, kakorkoli že želijo. Ampak nekje bi pa ne imel res katastrofalne posledice. Nekateri si želijo spremeniti, nekateri spet ne. Moramo misliti malce vnaprej. Morda bi lahko Marjan to omenila v svojem poročilu. Uh, Namreč imeli smo že eh, predloge za ratifikacijo, naprimer z dvojno eh, večino, ne morda za vse države. V nekaterih besedilih je bilo govora o tem, prav tako se lahko do um, pogajanja o pogodbah um, zgodi še kaj drugega, morda se bo potem situacija kaj izboljšala, ponastavila. Sedaj, koliko slišim, se očitno pripravlja referendum v Združenem kraljestvu o EU. Torej, moramo pripraviti možnost za pot ratifikacije. Torej, če kdo ne želi več nadaljevati skupaj z nami, v redu, prav, drugi pa lahko gredo ven. Tisti, ki pa želimo sodelovati skupaj, pa demokratično sodelujemo skupaj. Ja, äh, prisrčna hvala, gospa predsedojoča. Najprej prisrčna hvala tudi Marijani. Mislim, da se je dejansko zelo potrudila in pripravila zelo obsežen osnutek poročila. Načeloma želim povedati, da eh, je po mojem mnenju poročilo eh, tako, da ga lahko pozdravimo tudi za misel o bančni uniji. Nadaljni razvoj ekonomske in monetarne unije pa bo možen samo, če bo to postavljeno na solidno osnovo. In toliko časa, dokler, po mojem mnenju, bistveni legislativni dosjeji, eh, kot naprimer za zavarovanje eh, vložkov, za eh, regulacijo lastnega kapitala, toliko časa, dokler ti dosjeji še niso zaključeni, mislim, da te solidne baze še nimamo. Zato je najprej treba uspešno zaključiti te tri dosjeje preden eh, razmišljamo o pravi ekonomski in monetarni uniji. Najprej moramo postaviti temelje, šele potem lahko zgradimo hišo. Eh, kaj to pomeni v podrobnosti? Eh, Silvi je omenila proces ratifikacije, eh, sam mislim, Eh, da eh, omenjane eh, spremembe pogodbe ta hip niso realistične, zato ker mora to ratificirati več držav članic. Ta hip pa ni navdušenja nad tem. Zato bi se mi zdelo dobro, če bi poročilo Eh, kot eh, tako, če bi se osredotočilo na eh, bistvene, še neregulirane time. In podpiram tudi to, kar je podpiral Wolf Klinc. In sicer, ko gre za nečlane Eh, torej za tiste države, ki niso članice evrskega območja. Eh, tu moramo biti zelo senzibilni, da ne bi prišlo do nekakšnega razkola, kajti vse drugo bi vodilo v napačno spir. Eh, še ena podrobnost, ki se meni zdi zelo pomembna v osnutku poročila, je sistem skupnih skladov za zavarovanje vlog. Ta tema po mojem mnenju ni skladna z glasovanjem na plenarnem zasedanju eh, februarja. In sicer imamo proces, ki je v teku in še vedno sem mnenja eh, tudi za poročevalko in tudi za drugimi eh, poročevalci v senci, ko gre za zavarovanje vlog, da je to temo treba zaključiti. Eh, enako velja tudi za skupni eh, likvidacijski sklad. Tudi tu gre za temo skupnega jamstva in bi to lahko sprožilo tudi moral, moralni hazard. Zato mislim, da je tu še veliko stvari, ki jih je treba napraviti. Eh, tehnično mislim, da je časovnica zelo ambiciozna in um, nisem prepričan, ali nam bo uspelo dejansko hraniti predvideni datum glasovanja. Pročevalki želim vse, vse dobro in bomo pač eh, slišali, videli, kaj se bo v naslednjih dnevih še dogajalo, kajti kompromisi, kot sem slišal, so že dokaj pripravljeni. Hvala. Ok, Ole. Dobro, Ole. Thank you, madam. Hvala lepa, gospa predsednica. Sam zaupam poročevalki. Uspelo ti je pripraviti kompromise glede prostih CTB-ev. Mislim, da je zelo dobro, da si dosegla kompromis glede enotne scheme za oživitev gospodarstva in reševanje sporov. V zadnjem letu in pol ali zadnjih dveh letih se demokracija omenja v parih stavkih. To je res ključnega pomena. Potrebujemo legitimnost za to, kar počnemo, še posebej je legitimnost pomembna za tisto, kar počnejo drugi. Legitimnost je treba povečati, poglobiti, sicer bomo imeli še več težav, kot jih imamo danes. Druga zadeva pa se nanaša na to, kar so omenili pravzaprav že številni kolegi pred menoj. Veste, kakšne so moje želje za mojo državo, sam si želim, da bi se mi pridružili. Evroobmočju moram pa reči, da sem v manjšini te dni ta manjšina ostaja manjšina, stvari se ne izboljšujejo. Delitev Evrope pa bi bila katastrofalna. Mislim, da si sploh ne moremo zamisliti posledic. Kar pomeni, da ne smemo samo govoriti o odprtih vratih in tako naprej. To pomeni, da moramo prisluhniti, da moramo najti nek predlog, ki ga bodo lahko sprejele tudi države izven evroobmočja. Z mojega vidika to pomeni tudi London in Združeno kraljestvo. Morda boste zaradi tega jezni, užaljeni, zaradi pripomb, ki jih prihajajo iz Londona, ampak katastrofa bi bila, če bi določene države izpustili. Ja, Silvi, niti priložnosti jim ne smemo dati, da bi rekli, poglejte, kaj se dogaja na celini ne dajte jim tega, ker bo to res katastrofalno, ne samo za Združeno kraljestvo, kot je rekla predsednica, temveč za vse nas. Silvi pravim samo to, bodi prijazna z njimi, bodi prijazna. Ja. Slišal sem določene pripombe, lahko upijajo. Moja mama je vedno rekla, če nekdo upije na te, ne upi nazaj. Ja, točno to. Iz Biblije, Sofi, tako je, ti obvladaš Biblijo. Naj samo podarim, da pri tej razpravi prej nisem sodeloval, nekaj predlogov sprememb sem sicer uložil skupaj s kolegom Nikom Torvalcem, se mi pa zdi to bistvenega pomena. To je razprava, ki pravzaprav poteka v moji državi, prosim, da tem ne date priložnost, da rečejo, no, saj ne želijo, da smo del Evrope. Mi bomo že zmogli sami. To velja tudi za nekatere druge države. Tako da res upam, da boste vsi prijazni in pustili številna vrata odprta. Hvala. Želi morda še kdo besedo razen poročevalke? Gunnar? <clears throat> I would uh, like. Sam bi rad izrazil podporo kolegu Šmitu. Včasih je razočaran, ker ga odkrito srčno ne podprem, ampak danes bi ga pa res rad odkrito srčno podprl. Kadarkoli govorimo o nadzoru v Evropski uniji, se mi zdi, da nihče ne more biti proti temu, da bi imeli boljši nadzor. Zame je to zelo pomemben argument na podlagi katerega lahko poskrbimo, da ne bo prišlo do še slabšega nadzora. Razdrobljenost je že po definiciji tista, ki šibi unijo. Enotni trg in nadzor. Ne moremo imeti dveh sistemov za nadzor. Najprej je treba vzpostaviti enotna pravila potem se bomo pogovarjali o tem, kako nadalje razvijati unijo. Včasih me nekoliko moti to, da si nekdo skuša izmisliti ne vem kakšno unijo, kompaktno unijo, gospodarsko unijo, stabilnostno unijo. Kaj pa trgovinska unija? Ja, tudi to bi lahko imeli. Imenuje se pa notranji trg, pravzaprav že imamo. Kakorkoli že, gospa predsednica, še bolj radikalen bi bil. Zakaj ne vložimo več v Evropsko unijo, kot se jo spomnim. Evropska unija je politična, gospodarska, fiskalna unija in je tudi tržna in trgovinska unija, ker trgujemo drug z drugim. Mislim, da bi morali biti bolj resni glede tega. Živimo v času, ko je treba unijo ohraniti enotno. Fragmentacija je najslabše, kar se nam lahko zgodi. Zato bi morali podpreti vse, kar nam bo pomagalo pri izboljšanju te unije. Unija pa mora ostati skupaj. Včasih se mi zdi, da bi morali vsi res bolj resno vzeti Evropsko unijo in poskrbeti za Evropsko unijo v celoti. Tega ne slišim pogosto. Vse več predlogov je, ki igrajo v smeri razkola, ustvarjajo več delitev kot enotnosti. Zato bi rad prisluhnil vsem ne pa da se pogovarjamo sever proti jugu, vzhod proti zahodu. Poglejte si, s kakšnimi besedami operiramo. Zakaj se ne bi zauzeli za Evropsko unijo? Morda se zdi v teh dneh to radikalna ideja, mislim pa, da je to ena od najbolj temeljnih stvari, na katerih bi morali delati. Zato naj še enkrat podarim, da se verjetno tudi Ole Šmit strinja z mano glede tega. Najlepša hvala. Mislim, da je bil Mario za Evropsko unijo danes do povdne. Marian. Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, eh, een paar... Hvala, gospa predsedojoča. Eh, nekaj stvari sem opazila sedaj med eh, razpravo. In sicer omenjena je bila sprememba pogodb, da naj bi srednje in dolgoročno razmišljali o tem, torej, mislili na to, kar bi presegalo današnje pogodbe. Vendar pa želim kolegice in kolege opozoriti tudi na to, eh, da gre za poročilo, ki se opira na 225. Eh, člen to je pač pravica, ki smo si jo izborili napram drugim inštitucijam, ko e, smo e, komisiji dali mandat, da je zdela legislativni predlog in sicer v dveh e, korakih. In tega instrumenta sploh nismo prav veliko krat izkoristili, vendar pa bi ga morali izkoristiti, eh, če želimo veljati za resnega partnerja. Če je temu tako, potem eh, se moramo na to opirati. Zato tudi nisem unesla nekih daljnosežnih idej za spremembami pogodb, kajti to enostavno ne sodi v ta okvir. Drugič, če bi razmišljali še naprej na bodoče spremembe pogodb in njihovo ratifikacijo, eh, potem eh, bi morali spoštovanja do nacionalnih parlamentov eh, letem to tudi prepustiti, kajti s tem se ne bi smeli ukvarjati mi. No, tudi meni mm, stvari malo zasrbijo, da si mislim, lepo bi bilo, če bi vnesli še to in ono, prav gotovo bi si želeli kakšne spremembe v pogodbi. No, ampak to je nemogoče vključiti. E, to je pač stvar za daljno prihodnost. E, tu ne gre za neke konkretne predloge Evropski e, komisiji. Mi se moramo držati začrtane poti, pogledati, kaj je v predlogih sprememb, ampak toliko tega sploh ni, e, kar bi se zauzemalo za spremembo pogodbe. In prav tako so kolegice in kolegi zahtevali od mene večjo ambicioznost. Eh, rekla sem že, da bom poskušala kompromise združiti v bloke. Poročevalci v senci si bodo vse to pogledali. Če se jim bo zdelo, da to vsebinsko ni dovolj povezano, eh, bodo lahko rekli, ja, se strinjamo pod pogojem, da bi še to in ono dodali. Eh, upam, da ne boste želeli preveliko dodajati, um, če pa bo res kaj bistvenega manjkalo, potem bi to lahko vključili. Gospa predsedujoča, um, pravijo, da se gospa Tyson trudi za konsens politično, to ni prav seksi, vendar pa mi gre za to, da dobimo večino. Mnogo stvari so bile povedane v tej hiši, včasih se strinjamo, včasih smo razdeljeni včasih se razhajamo in če se daj izdelujemo poročilo, ki se opira na člen 225 in eh, če želimo to skladiti za našim lastnim poslovnikom, potem potrebujemo večino in ne enostavne večine v plenumu, ampak absolutno večino. In zato si zato tudi prizadevam in vedno mislim na to in zato se trudim za predloge, ki so dobri, eh, ki bi podprli ekonomsko in monetarno unijo, ki pa bi v tej hiši naleteli na čim širšo podporo. Eh, ne levo, desno, ampak nekaj, eh, kar dejansko lahko podpremo mnogi. In mislim, da bi to moralo biti naše sporočilo Evropskemu svetu. No in potem še nekaj, kar ste podarili mnogi, eh, demokratična legitimnost, dejansko to je pomembno, to smo večkrat že povdarili in tu že napeto pričakujem eh, poročilo kolega Gualtierja in potem bomo videli, ko bo to zapustilo odbor AFKO, kako bomo to uskladili. Upam, da bomo s tem delom lahko nadaljevali. Pred seboj imamo ogromen svežen predlogov sprememb. E, običajno temu sledijo kompromisni predlogi sprememb, ne gre za uh, take it or leave it, o tem je potrebno ponovno razpravljati in upam, da bomo uspeli doseči napredek. Gospa predsedujoča, seveda pa ne mislim, da bi uh, sedaj vsaka kolegica ali kolega uh, imel možnost, da vključi prav vse, kar želi. Če pa želite kaj dodati, vsekakor z veseljem, potem še na točka. Uh, Eh, mnoge eh, stvari sem si zabeležila. Vse skupaj je tudi omejeno, kaj ti sedaj ni mogoče izdelati nekega novega osnutek. Eh, osnutek je izdelan, 840 je predlogov sprememb, to so podlage, iz katerih izhajamo. In veselim se že sodelovanja za poročevalci v senci, gospod predsedojoča, in upam, da bo to zelo močan tekst. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Rok za. Ne, pardon. Glasovanje bo potekalo 15. oktobra, novembra pa bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Deset minut nas še loči do glasovanja. Glasovanje je predvideno za opal petih. Čakamo še na preostale člane, tako da se jo začasno prekinjamo. Tehnični odmor nadaljujemo pol petih. Okay, can you take your seat? Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta. Um, Hvala lepa. Ani Podimata je za kratko prosila za besedo. Ani, kje si? Ja, tu pred menoj si. Nisem navajena, da sediš na tem mestu, ker te ponavadi vidim drugot. Hvala lepa, Sharon. Dobre novice imam. Če se morda tega še ne zavedate. Enajst držav članic bo podprlo predlog, da se uvede davek na finančne transakcije. Mislim, da je to zelo pomembna, če ne celo zgodovinska odločitev, ki tudi upravičuje vsa prizadevanja Evropskega parlamenta v zadnjih letih. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej skupno evropsko prodajno pravo. Marjan, ti si hiperaktivna, to je že tvoje tretje poročilo. Vse, kar preberem, nosi tvoje ime. Smo pripravljeni. Želimo preveriti, če naprave delujejo. Če imate seboj glasovalne kartice, potem prosim, da preverite, ali naprave glasujejo. Tisti, ki ste brez, dvignite roke. Jaz sem prav tako pozavila svojo, še kdo. Kartic, 26 vas je pritisnilo na gumb. Bi želeli še enkrat preveriti, če gumbi delujejo? en glas preveč strani SD. Come on. Come on, one, one, one, one. En glas SD preveč, en se mora izklopiti. Mašina oziroma naprava mi pove, da je en glas preveč, se nam ni treba šteti. Dobro, s testnim glasovanjem smo tako zaključili. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 z ustnim predlogom spremembe, najprej ustni predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet in predlog spremembe z ustnim predlogom za proti vzdržani. Sprejet. 12 za proti vzdržani. Zavrnjen. 13 za proti vzdržani. Zavrnjen. 14 za. Aha, brezpredmeten, dobro. Se opravičujem. 15 za proti vzdržani. Sprejet. 16 je bil umaknjen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 proti vzdržani sprejet, 19 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis A za, proti vzdržani sprejet. Predlog 21 za, proti. Sama imam dvojni ve na svojem seznamu, so ga omaknili morda. Dobro, 21. predlog so omaknili. 22. predlog, najprej ustni predlog poročevalca. Ustni predlog pri 22. predlogu spremembe za proti vzdržani sprejet. 22. predlog kot spremenjen za proti vzdržani sprejet. Kompromisni predlog B za proti vzdržani sprejet. 25 z ustnim predlogom, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 25, kot je bil spremenjen, za, proti, vzdržani, sprejet, 26 in 27 so bila omaknjena, 1 za, proti, vzdržani, sprejet, 2 za, proti, vzdržani, sprejet, 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog C za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa glasujemo v besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. Še en glas čakamo. Dobro, konec glasovanja. Dodajte še moj glas.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 Okay, so this is... Dobro. Poročilo Arlin o uredbi glede zlorabe trga. Ste pripravljeni? Pablo? Kompromis A za proti vzdržani sprejet. Kompromis B za proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. Kompromis C za proti vzdržani sprejet. Kompromis D za proti vzdržani sprejet. Kompromis E za proti vzdržani sprejet. Kompromis F v dveh delih. Prvi del za prvi del. Jean-Paul, si v redu. Na četrti strani smo. Prvi del kompromisa F. Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2.5. Ne, o tem ne glasujemo, ker je brezpredmeten. O naslednjem tudi ne glasujemo, glasujemo o 260. za. 260. predlog. Veste, kje smo? Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis I, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis O za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 33 z ustnim predlogom, najprej o ustnem predlogu, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa še predlog spremembe s ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis P za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 38 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis R za, proti vzdržani sprejet. Kompromis S za, proti vzdržani sprejet. Predlog 360 za, proti vzdržani sprejet. 361 za, proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen, 362 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis T za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis V za, proti, vzdržani, sprejet. Juri 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dvojni ve za, proti, vzdržani, sprejet. Pet, 45. sprejet. Kompromis X v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis Y za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 50 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Z za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 D za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zavrnjen kompromis AA za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AB za, proti, vzdržani, sprejet. 399 za, proti, vzdržani, sprejet. Kom 58 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AC za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 60 za, proti vzdržani sprejet. 61, najprej ustni predlog spremembe, za, proti vzdržani sprejet. Spremenjen predlog spremembe za, proti vzdržani sprejet. 62 za, proti vzdržani zavrnjen. 1 za, proti vzdržani zavrnjen. 63 za, proti vzdržani. Sprejet. 64 za, proti vzdržani. Sprejet. 65 za, proti vzdržani. Sprejet. 66 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 67 je bil umaknen. 68 za, proti vzdržani. Zavrnjen. Kompromis AD za proti vzdržani sprejet. 89. predlog za proti vzdržani sprejet. NV1. Ustni predlog spremembe. Najprej ustni predlog za proti vzdržani sprejet. Spremenjen predlog za proti vzdržani sprejet. 90 in vi dva za, proti vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti vzdržani, sprejet. 91 za, proti vzdržani, sprejet. 92 smo že vključili, 93 prav tako. 94 je prav tako že pokrit. kompromis AEZA proti vzdržani sprejet. S to smo tudi že pokrili, se pravi, da gremo na 101. Ustni predlog najprej, kdo je za, proti vzdržani sprejet. In še predlog, kot je bil spremenjen, za, proti vzdržani sprejet. 102 za, proti, vzdržani, sprejet, 103 za, proti, vzdržani. Lahko prosim preverimo z elektronskim glasovanjem predlog 103. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, 22 za, 19 proti, sprejeto. AF za, proti, vzdržani, sprejet, AG za proti vzdržani sprejet, AH za proti vzdržani sprejet, AI za proti vzdržani sprejet, predlog 9 za proti vzdržani sprejet, AJ za proti vzdržani sprejet, 123 za proti vzdržani zavrnjen. Juri 3 za, proti vzdržani, zavrnjen. 124 za, proti vzdržani, zavrnjen. NV3 za, proti vzdržani, sprejet. Juri 4 za, proti vzdržani, zavrnjen. Juri 5 za, ne. Ta je brezpredmeten, pardon. 125 za, proti vzdržani, sprejet. Juri 6 za proti vzdržani zavrnjen. Še elektronsko glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Voted, Konec glasovanja. 39 za, nihče proti, eno zdržan glas. Sedaj pa še zakonodajna resolucija. Glasujemo. Keep voting. Keep voting. Prosim, da glasujete. Še en glas mi manjka. Nekdo še ni pritisnil gumba. Hvala lepa. 39 za, nihče proti, eno zdržan glas. Hvala. Čestitke, Arlin. Um, right. Sedaj pa. Prehajamo na direktivo. Samo trenutek, da se zamenjajo kolegi za predsedniško mizo. Ste sedaj pripravljeni? Kompromis A za proti vzdržani sprejet. Kompromis B za proti vzdržani sprejet. Kompromis C za proti vzdržani sprejet. Kompromis D za proti vzdržani sprejet sprejet. 13 libe za proti vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 20 za, 19 proti, en vzdržan glas. Kompromis E za proti vzdržani sprejet. Juri 11, ne, ta je brezpredmeten. Libe 16 za proti vzdržani sprejet. Libe 17 za proti vzdržani zavrnjen. Juri 12 za proti vzdržani zavrnjen. Kompromis F za proti vzdržani sprejet. Kompromis G za proti vzdržani sprejet. Kompromis H za proti vzdržani sprejet. Kompromis I za proti vzdržani sprejet. Juri 1. Lahko o svežnju glasujemo? Ne. Ne moremo, ker so različni. Juri ena za, proti vzdržani sprejet. Štiri za, proti vzdržani sprejet. Pet za, proti vzdržani sprejet. Šest za, proti vzdržani sprejet. Sedem za, proti vzdržani. Lahko prosim preverimo z elektronskim glasovanjem sedmi predlog spremembe. Še en glas čakamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 15 proti. Kompromis J za, proti vzdržani, sprejet. K za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 10 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis L za, proti vzdržani, sprejet. Predlog ne. Ta je brezpredmeten. Libe 2 za, proti vzdržani sprejet. 17 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis M za, proti vzdržani sprejet. Libe 7 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis N za, proti vzdržani sprejet. Libe 9 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu Libe 9. Konec glasovanja. 21 glasov za, 19 proti. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. One more to vote. Še en glas, prosim. Konec glasovanja. 39 glasov za, nihče proti, eno zdržan glas. Podobno kot pri prejšnjem poročilu, še glasovanje o zakonodajni resoluciji nas čaka. Ne še iztikati glasovalnih kartic in ne odhajajte, ker nas čaka glasovanje še. Še en glas čakamo, hvala lepa. 39 glasov za, nihče proti, eno zdržan glas. Lepo je videti enake številke. No, moram reči, da nisem zaslužna samo jaz za ti dve poročili. Hvala lepa tudi poročevalcem v Senci za izvrstne zamisli in tudi vsem kolegom, še posebej Kristini. Hvala torej vsem, ki so sodelovali pri delu. Eh. Najlepša hvala. Poročevalka pravi, da bo začela s pogajanji o tem, ali je možno doseči dogovor v prvem branju. Skladno s splošnim postopkom bo pogajalska ekipa vključevala predsednico, poročevalko, poročevalce v senci. Mandat pa je dokument, o katerem smo glasovali ravno kar v odboru. Mislim, da ni treba kaj dodati k temu. Kot običajno pa bomo seveda poročali o napredku, ki ga dosegamo med, v pogajanjih. Smo pa pred svetom, tako da bo še kakšen mesec trajalo, preden bo sklican trialog. Kdo želi besedo? Robert. Mislim, da je bilo to napačno. Najprej moramo iti na plenarko in tam izglasovati besedilo ne pa da glasujemo o resoluciji in potem razpravljamo s svetom. To ni demokratičen način delovanja. Moramo spoštovati pravico vsakega poslanca, da vloži predloge sprememb, če to želi. Če takoj začnemo pogajanja s svetom, potem bomo na koncu dobili nek kompromis in potem kolegi ne bodo več mo mogli vplivati na besedilo, torej vlagati madmajo. Torej nasprotujem eh, načinu dela. Hvala, Robert. No, v tem odboru smo kar pogosto se poslužili tega manevra, da smo šli na plenarno zasedanje, ko je trialog zastav, tako smo želeli okrepiti pritisk na svet pri številnih dosjejih vem, kaj želiš povedati. Ampak no, tudi ta metoda se mi zdi kar koristna. No, ne vem, če ne boste ravno na glas nasprotovali temu, da začnemo trialog. Bom s, um, recimo temu smatrala, da smo se dogovorili glede tega korin. Ja, hvala. Ne gre samo za plenarno zasedanje in pa za krepitev pritiska. Gre za to, da potrebujemo močnejši mandat po plenarnem zasedanju. Bilo bi dobro, da to damo na plenarno zasedanje. No, razen, če bo kdo imel kakšne zelo močne razloge, zakaj ne. Ampak ne vem, zakaj ne bi šli na plenarno zasedanje s tem predlogom. No, 39 proti nič v odporu. To se mi zdi predvsem močan mandat. Počevalka je dejala, da bi se raje pogajala, želiš kaj dodati. Ja, ja, hvala. Vem, kaj želi povedati Robert. Včasih se zgodi, da smo razklani, da imamo kakšna polemična vprašanja, ampak tukaj um, smo se pogovarjali s komisarjem Barnjem, imeli smo predstavitev in to je pomembna tema, kajti sedaj želimo uh, zapolniti nekatere vrzeli in komisija je tudi od nas želela, da pospešimo delo. To ne pomeni, da se bomo čemu odpovedali, ampak kot veste, je problem v tem, da um, je treba najti mesto na plenarnem zasedanju, tam je kar natrpan dnevni red. Pa to sploh ni polemično vprašanje. Eh, tudi če bilo polemično, bi rekla, da bi lahko morda to dali, ampak kakorkoli že moramo biti v čim boljšem prožaju pri pogajanjih svetov. Svet sedaj zaostaja časovno in mi smo sedaj v prednosti, sedaj lahko parlament eh, določa časovnico. Um, če bomo čakali, potem bo na koncu prepozno na plenarnem. Se strinjam z Robertom, moramo biti čim bolj fleksibilni um, in narediti tisto, kar bo najbolj koristno za um, interese parlamenta. Sven? dvoje bi rad omenil kot prvo. Glede tega prvega um, in potem tisto, kar je povedal Robert. Najbolj bolj nasplošno. Moramo poglobeno govoriti o tem. Ampak nisem pa slišal kakšnega nasprotovanja glede tega poročila. Zakaj bi to morali dati na plenarno zasedanje? Vem, da smo imeli že dolgo razpravo v številnih odborih uh, o tem vprašanju nasplošno. Ampak ko smo dali uh, tehnična poročila v odbor, ni bilo veliko predlogov sprememb. Imeli smo poročilo na lastno pobudo Ekona, um, ki so bile sprejeta na plenarnem zasedanju brez sprememb, kajti če se zgodi, da se ta odbor dogovori, potem um, ima to kar veliko avtoriteto, tudi po zaslugi poročevalke v tem primeru tega poročila. Zato mislim, da s tem poročilom ni nič narobe, ne smemo dati takšnega sporočila. Sedaj um, bomo očitno s tem še zvračevali in mislim, da moramo opraviti razpravo najprej med koordinatorji in potem tukaj v tem odboru, kaj bomo tukaj storili. Kaj ti tisto, kar povedal Robert, Robert, eh, se je nanašalo na splošne zadeve, na splošno, ampak pri tem um, poročilu pa ne vidim nobenega razloga, da bi spremenili običajni postopek. Hvala. sir. Se strinjam z Korinom in pa Robertom glede te politike, da je koristno, da damo to na plenarno zasedanje eh, ob prvem zasedanju. To je sveda potem tudi načelno vprašanje za večino takšnih primerov. No, sama sem bila bo zato, da podprem pročevalko glede tega, da tega ne storimo. Kajti med političnimi skupinami in pa mm, skupaj s komisijo pa svetom, mislim, da se strinjamo, da to ni problematičen dosje. Tukaj v glavnem vlada kar široko soglasje o spremembah. Zato mislim, da ne bo kakšnih velikih problemov s pogajanji. Pa če damo to na plano zasedanje ali ne, pa tudi svetom ne bo, mislim, da problemov. Zato iz tehničnih razlogov mislim, da bi bilo pametno, da pospešimo postopek. No, ampak kakorkoli že, seveda sem odprta za razpravo. Se strinjam, da je morda pametno, da koordinatorji upravijo to razpravo in se odločijo o tem, kaj je najboljša splošna usmeritev. Hvala. Hvala. No, mislim, da res ni treba, da čisto vsakega slišimo. Silvi, res moraš povedati svoje mnenje? Uh, podpiram Elin tudi pri drugih um, zadevah se morda lahko strinjamo z Robertom, ampak tukaj tako. Ja, vem, stališča so si nasprotujoča, vem, kaj želi povedati Robert. Ja, ampak gledajte, pri svežnju glede nadzora um, bi bil problem, če ne bi imeli takšnega glasovanja, um, kjer bi imeli močnejša poblastila, tako da je svet postavljen koliko zžučen preko poletja. Torej, če bi uh, imeli samo stališče odbora, potem bi težko pritisnili na svet, ne bi imeli nobenih možnosti. Zato mislim, da to je koristno orodje za večjo moč. Če bi šli dvakrat na plenarno zasedanje in če tudi v poročilu Gerera to proučimo, ne v tem odboru, če bi šli potem dvakrat na plenarno zasedanje, enkrat sedaj in potem še enkrat pozneje, ko bi okrepili pritisk, potem bi bilo to V redu, tudi Robert bi bil zadovoljen, tudi sama bi bila, on bi bil demokratičen, jaz bi pa eh, lahko ukrepila pritisk. To želimo doseči. No, ampak sedaj v tej fazi mislim, da je najbolje, da storimo tisto, kar predlaga poročevalka. Markus, ja. Ja, die Prozedur auch nicht verlängern, aber... Äh ähm, ne želim äh, tega postopka zavlačevati. Eh, mislim, eh, da se tu pač določajo tržne strukture, eh, gre za zlorabo trga, to je tisto, o čemer smo glasovali. Zakaj se, zdaj se sprašujem, zakaj grem v plenum, če tudi smo imeli nedvomno glasovanje, naprimer pri Mifidu in Mifiru. Mislim, da je bolje, če gremo v plenum, zato ker bi na ta način vsem kolegicam in kolegom dali možnost, da se vključijo v ta dosje. In zlasti ti, dragi Sven, eh, bi moral biti zelo vesel, eh, kar zadeva tudi Mifit in Mifir in zato res ni potrebno, da daješ neko mestne pripombe. Okay, uh... V redu. No, gremo naprej. Elisa, tudi želi prispevati k tej razpravi. Vsi se oglašajo, zato moramo delovati s tem. Alin podpira, ne smemo sedaj um, tukaj um, imeti takšne izjeme. Nasplošno pa se strinjam z Robertom, moramo nadaljevati in se odločiti, če ne bomo veliko časa porabili. Nasplošno se strinjam z Robertom, pri tem specifičnem primeru pa ni razloga za to, da bi spremenjali pravilo, ki jih imamo kajti mandat je jasen in zadeva je nujna. Ude. Pridemo na um, splošno um, uredbo pri naslednjih poročilih, predlagam naslednje. Um, vem, kaj želijo nekateri, ampak sam predlagam um, najmanjši skupni imenovalec. Zaenkrat. Takole. Dokler vi kot predsednica um, ne ugotovite, da imamo preveč um, nasproti, potem na splošno pravati gremo na plenarno zasedanje, če se tudi korin s tem strinja, kajti ona je želela, da uh, okrepimo stališče tudi pri uh, šestverčku smo to obravnavali v tem odboru. Zato se strinja s tem najmanjšim skupnim imenovalcem. Sveda ima Robert pravo, ampak uh, tukaj mislim, da je najbolje, da gremo na plenarno zasedanje. Uh, Bomo torej storili tisto, kar želi poročevalka. Med poročilo Markus in pa poročilo eh, Arlin smo, Arlin Makarti smo se že uskladili. Um, ne bo tako pomembno glasovanje um, na plan zasedeno, ampak že to uskleno poročilo. Potem naslednja stvar. Um, Evropski semester za usklejevanje okronskih politik.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 vzdržanje. Ustni predlog je zavrnen. Kompromis A za, proti vzdržanje. Sprejeto. Amadma 15 za, za, proti vzdržanje. Sprejeto. Avko. Ne, ta je brez predmeta. Potem amadma 16 za, proti vzdržanje. Sprejeto. 17 za, proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani sprejeto. Ustni amandma k kompromisu C. Ustni, to je za proti, vzdržani, ta ustni predlog je zavrnen. Potem kompromis C. V redu bomo preverili ta um, ustni predlog spremembe k kompromisu C. Samo ustni amandma. No, ste glasovali, konec glasovanja 17 za 24 proti. V redu. No, sedaj vidite, kako je eh, C za proti vzdržanje sprejeto. 28 za proti vzdržanje zavrnen. 29 za proti vzdržanje zavrnen kompromis dem za proti vzdržani sprejeto 36 za proti samo malo bomo še enkrat začeli 36 za proti vzdržani zavrnen 37 za proti vzdržani sprejeto 38 za proti vzdržani zavrnen kompromis E za proti vzdržanje izprejeto. Uh, employment z zaposlovanjem, ne vem koliko številka. Odstavek 24 za proti vzdržanje izprejeto. Vsi člani sekretarja Amerike svoje načine za glasovanje. Sedaj pa kompromis G za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis H za proti vzdržanje sprejeto. ustni predlog k 51, za proti vzdržanje sprejeto, kot spremenjeno glasujemo za proti vzdržanje sprejeto. 51 za, oziroma ta je brezpredmeten kompromis I, ja, kompromis I za, oziroma to je tudi brezpredmetno, ali ne? piše zraven 51, potem podite na kompromis I. Ne vem, zakaj je to tako, ampak tako očitno je, če piše. Potem kompromis I za, proti, vzdržanje, sprejeto. Zakaj piše matma 54? A to je bila napaka v redu. Torej, uh, employment. Employment. Kdo je za? Proti vzdržanje. Zavrano. 54. Za. Proti vzdržanje. Zavrano. 55. Za. Proti vzdržanje. Sprejeto. 56. Za. Proti vzdržanje. Sprejeto. Potem um, usti predlog um, amadbana 57. Za. Proti vzdržanje. Sprejeto. Potem, želite preveriti to v redu? Torej, Ade, ustni predlog k 57. amadbaju. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Očitno sprejeto na 22 proti 17. Sedaj pa spremeni amadba 57 za proti vzdržani. Bomo preverili malce, sem se zbegala. Mislim, da je mi je brezpredmeten. Glasujemo 57. dobro, vsi vemo, kaj počnemo. Torej, ta spremenjeni madma je um, bil zavrnen. Potem madma 59, prvi del. Za, proti, vzdržani, ni jasno. Prvi del 59 bomo preverili. Na sredi nekaj rok, kar ni. Ni nobenega signala tam na sredi pa nam je nekdo pove, na kakšen način glasujem, čakam na to, da nekdo to pove. Um, 2020 torej ni sprejet. Drugi del, ločeno. Ja, v redu, lahko. Drugi del. Bomo to elektronsko preverili. to očitno ni smiselno. In the letter, moramo črtati, torej recommendation should aim at strengthening in tako dalje. Glasujemo. Drugi del. Če vam ne všeč, glasujte proti. Tako se ponavadi tu naredi še tri. Ja, en, en, ena od teh treh sem jaz, ki moraš glasovati. No, ni sprejeto. 15 proti 25 proti. V redu 60 za, proti, vzdržani, zavrnen. 61 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem proračun 3, budget 3, tretji ostavek, za proti vzdržani zavrnen, odmaž 63 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis K, na isti strani, za proti vzdržani sprejeto, amantma 71 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjen, 72 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 74 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet. 81 za, proti vzdržani sprejeto. Uh, ustni predlog kompromisu M od Ade. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? Ni sprejet. 19, um, 21 proti. Uh, Sedaj pa ustni amadma zelenih mojo za proti vzdržani, tudi ta je zavrnen. Sedaj pa kompromis M. Dva dela. Prvi del za proti vzdržani je sprejeta, potem drugi del za proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. To je drugi del kompromisa M. Če ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 20 proti 19. Kompromis N za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis O za, proti vzdržani sprejet. 93 za. 93 za, proti, vzdržani, zavrnen, kompromis P, za, proti, vzdržani, sprejeto, potem gremo na MPL 32 za, proti, vzdržani, zavrnen, AFKO 6 za, proti, vzdržani, vzdržani, Mm, ne vem, kaj se dogaja tam na sredi. Lahko preverimo. Ja, če vse skupine ne glasuje, potem ne vem. Nimam kaj storiti. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 20 za 19 proti. Mislim, da je bilo kar pametno, da smo preverili. Avko 4. Za, proti. Ja, bomo morali preveriti, res mi je žal, ampak Alde, prosim, če ne vem, dajte roko gor, palce, karkoli že, samo da bo jasno. Avko 4. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Nekdo še ni glasoval, kot je bilo to namenoma. Konec glasovanja. 23 za, 16 proti. Avko 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 101. amadma za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103 za, proti. Sem zbegana kajti ni čisto jasno med skupinami. 103 bomo preverili. za, 22 proti, zavrn. Kompromis Q. Za, proti, vzdržani, sprejet. Avko 9, za, proti, vzdržani, sprejet. 107 za, proti, vzdržani, sprejet potem ne avko, da je brezpredmeten, ampak 19 pa je, kdo je za, 19 je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis R, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis S, za, proti, vzdržani, sprejet, 114, za, proti, vzdržani, zavrn, potem sto štirinajst ni bil sprejet, torej MPL štiriintrideset za, proti, vzdržani, zavrn. Kompromis T. Kaj je bilo pri 114? Kakšen bi bil rezultat? Zavrnjeno, okej. Okay. Ja, in potem smo glasovali, in pa je 34, ta tudi zavrnjen z približno enako večino. Potem kompromis T za, proti, vzdržani, sprejet. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 117 za, proti, vzdržani, zavrnjen. MPL 30 za, proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis V za, proti, vzdržani, sprejet. V teh torej ne glasujemo. šest, naslednji za, proti, zdržani, zavrnen, in pa le deset, za, proti, vzdržani, sprejeto, potem in pa le šestnajst, za, proti, vzdržani, zavrnen, in pa le 23, za, proti, vzdržani, zavrnen, um, 27 MPLM za, proti, vzdržani, zavrnen, MPL 33 za, proti, vzdržani, sprejet, MPL 36 za, proti, vzdržani, zavrnen. Ok. Imko. 3. Za proti vzdržani sprejeto in ko 4, za proti vzdržani sprejeto in ko 5, za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. In ko 5 preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 19.18. Za. Imko 6. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Imko 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Imko 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Imko 9. Za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Imko 10. Za. Proti. Vzdržani vzdržane. Zavrnen. Imko 11. Za proti vzdržane. Sprejet. Avko 2. Za proti vzdržane. Zavrnen. Avko 12. Za proti vzdržane. Sprejet. Avko 13. Za proti vzdržane. Sprejet. Ne preverim. Ni bilo čisto jasno. AFK 13 preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 14 proti. Kar jasno bilo. AFK 14 za, proti vzdržani sprejeto. AFK 15 za, proti vzdržani bomo morali. AFK 15 preveriti, ni bilo čisto jasno. ste vsi glasovali, še dva, prosim, da pritisnete gumb. Tega ne počnete, ko, ko čujemo. Ni sprejet. 18 za, 19 proti. Zavrnen. Avko 18 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnen, ampak bomo ponovno preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen 16 proti 22 proti Avko, 20 za, proti vzdržanje zavrnjen. FEM 1 za, proti vzdržanje sprejet. FEM 2 za, proti vzdržanje zavrnjen. FEM 3 za, proti vzdržanje sprejet. FEM 4 za, proti vzdržani, zavrne FEM 5 za, proti vzdržani, zavrne FEM 6 za, proti vzdržani, zavrne FEM 7 za, proti vzdržani, zavrne FEM 8 za, proti vzdržani, sprejet FEM 9 za, proti vzdržani, zavrne FEM 10 za, proti, vzdržani, zavrnen. FEM 11 za, proti, vzdržani, zavrnen. FEM 12 za, proti, vzdržani. Smedeno. 12 preverjamo. FEM. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 8 za, 20 proti, zavrnen. Sedaj pa vodne izjave. Najprej 4. Za, proti, bomo preverili. Amadba 4. Ni sprejeto 19, 19. Zavrnen. Začetno besedilo podnaziva A za proti vzdržani sprejeto, amandma 5 za proti vzdržani sprejeto, 6 za proti vzdržani sprejeto. Začetno besedilo. Tu ne gremo naprej. Na 7. Amandma 7 za proti vzdržani sprejeto. 8 za proti vzdržani sprejeto. 9 za proti vzdržani sprejeto. MPLA za proti, vzdržani, zavrnen. In pl B za, proti, vzdržani, spred. Potem in pl C, o tem ne glasujemo. Potem in pl D za, proti, vzdržani, zavrnen. In pl E za, proti, vzdržani, spred. In pl ne, v naslednjih ne glasujemo, glasujemo pa o A za, proti vzdržani, sprejeto. Fem A za, proti vzdržani, zavrnen. Fem B za, proti vzdržani, zavrnen. Fem C za, proti vzdržani, zavrnen. Navedbe. 1. Za, proti vzdržani, sprejeto. 2. Za, proti vzdržani, sprejeto do. Koliko jih je vse skupaj? Lahko vse obravnavamo kar skupaj. Do deset. Kdo je za? Proti. Vse so sprejete. Zdaj pa v svežnju, um, ustni predlog um, pročevalca. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. No, to je to, vse smo izglasovali. Sedaj pa je navedba 39. Za proti vzdržani sprejeto. Začetno besedilo za proti vzdržani sprejeto. Imko 1. Za proti vzdržani sprejeto. Imko 2. Za proti vzdržani sprejeto vzdržanim sprejetom. Sedaj pa glasujemo o tako spremenjenem besedilu, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Če par vas mora glasovati. V redu, konec glasovanja. 30 za, 8 proti, nišče se ni vzdržal. Hvala lepa. Konec glasovanja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 dear colleagues, we move to next side. Kolegice in kolegi, na naslednjo točko gremo. Um, javne finance v Evropski monetarni uniji. Poročevalec je Alfredo Palone. Komisija bo pregledala um, javne finance v EMU 2011 in pa javne finance za 2012. Torej, tu poročilo vezano na to. Gospod Palone, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo na kratko. Tudi zaradi tega, ker so številni kolegi utrujeni, se lahko sami preberejo ta osnutek poročila. Sam sem program razdelil na štiri pomembne dele, ko gre za financiranje EMU-ja. Ti štiri deli se nanašajo na razlike med državami, na konsolidacijo proračunov in bilanc, pomembnost rasti, mislim, da je to ključni dejavnik. Mislim, da smo upravili ogromno dela. Obstajajo razlike v javnih financah, tudi z vidika pristojnosti posameznih držav, kar pomeni, da prihaja tudi do razlik v gospodarskem razvoju, ko gre za pristop do politične stabilnosti. V Evropi smo se dogovorili o gospodarskem upravljanju vse skupaj je natančno predeljeno v šesterčku in dvojčku. Če ne bomo sprejeli tudi fiskalnega pakta in opravili vse tisto, kar je predvideno v Evropskem mehanizmu za stabilnost, ne bomo napredovali. V nasprotnem primeru pa bomo napredovali, vendar to še vedno ni dovolj. Namreč verodostojnost na evropski ravni smo povečali, kar zadeva države članice in kar zadeva doseganje proračunskih ciljev. Moram reči, da so ti cilji sicer hvale vredni, ampak niso dovolj. Če si sedaj pogledamo ta drugi del poročila, ki se nanaša na razlike med državami. Ugotovili boste, da obstajajo precejšnje razlike med državami članicami, tako glede gospodarske rasti kot glede stabilnosti javnih financ obstaja torej razlika med državami na severu in na jugu Evrope ter v osrednjem delu Evrope. Obstajajo tudi precejšnje razlike pri gospodarski konkurenčnosti. To lahko pripišemo različnim dejavnikom. Naprimer, birokracija v enih državah, ki je v drugi ni. V nekaterih državah so bolj naklonjeni podjetnikom, v drugih manj potem problemi glede informacijskih sistemov, glede digitalizacije. Razlike se pojavljajo tudi na področju raziskav. To so vse razlogi, zakaj prihaja do razlik med posameznimi državami. Nekatere imajo več sredstev, druge manj. Zaved vsega tega prihaja tudi do različnih strategij med državami. Naj pojasnim. Imamo priporočila sveta glede semestra in v okviru evropskega semestra ne moremo vseh držav enačiti, ker imajo tudi pri doseganju ciljev različne pristojnosti. V nekaterih državah se bodo mogli bolj potruditi, v drugih manj. Vse države pa morajo seveda sprejeti strukturne reforme, še posebej tiste države, kjer je državni javni dolg višji od tistega v drugih državah. Kar zadeva konsolidacijo bilanc in proračunov, še malo pa bom zaključil. Potrebujemo ustrezno ravnotežje pri javnih financah. To je ključni predpogoj, če želimo spodbuditi rast in zaposlovanje. Seveda se lahko pogovorimo o tem. Ne moremo živeti v iluziji, da lahko živimo nad pragom svojih zmogljivosti, to velja tudi za mojo državo, ne samo za druge države. Ne smemo naslednji generaciji prepustiti prevelikega dolga, zato smo se tudi lotili trgov. Bi pa rad še nekaj povedal. Javne finance je treba konsolidirati, veliko smo že storili, čaka nas še veliko dela, zagotovo. Upam, da bo komisija podarila tudi v pozitiven trud številnih držav članic, zlasti držav na obrobju Evrope, bi pa rad še nekaj zelo jasno povedal. Sam pravzaprav utemeljujem svojo gospodarsko razmišljanje na tej premisi. Konsolidacija proračunov bi morala biti seveda utemeljena na zmanjševanju porabe javnih sredstev, to sem prepričan. Istočasno pa je treba stvari uravnotežiti tudi z javnimi prihodki. Na tak način se mi zdi, da bomo srednjeročno gledano tudi bolje spodbudili rast. Države članice, ki imajo to možnost, bi se morale izogniti temu, da bi preveč povišale davke. Namreč kaj bi to pomenilo? Veliko krat so delovna mesta in podjetja zaradi tega bolj obremenjena. Upoštevati je treba tudi tekoče odhodke. Če tega ne storimo, se znajdemo v začaranem krogu. Če povzamem za zaključek rast je pomembna, zlasti v luči javnega dolga. Varčevalni ukrepi sami po sebi ne bodo dovolj, to je vsem jasno. Potem je tu še vprašanje davkov. Mislim, da bi morali poskrbeti predvsem za večjo fiskalno konsolidacijo. Sicer bomo samo še poslabšali trenutno recesijo. Tvegamo tudi, da bomo zašli v začaran krog, kjer bo dolg vedno višji, varčevalni ukrepi, čeprav bodo strogi, ne bodo dovolj. Ne smemo biti preveč dogmatični, biti moramo bolj realni in pragmatični. Brez gospodarske rasti ne bo prišlo do konsolidacije proračunov, kar pomeni, da bomo morali samo vrčevati in vrčevati pri javnih izdatkih, s tem pa bodo seveda višji tudi davki. Hvala. Hvala lepa, gospod Palone. Sedaj pa poročevalci v senci. Najprej gospod Liam Wangnjong iz SD. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalcu za ta osnutek poročila. Poročilo je zelo kratko in jedrnato, kar zadeva obseg. Tudi predstavitev je bila kratka, dogmatična. Kar pa zadeva samo analizo proračunskih politik, ki jo je podal in s katerimi se mi ukvarjamo, mislim, da je ta analiza v samem jedru gospodarskih razprav. Namreč, kakšno proračunsko politiko bi morali voditi v luči recesije, ki se vse bolj širi v Evropi. Evropski parlament bi se seveda moral izraziti tudi glede dveh poročil Ekvina. Eden iz septembra in eden iz julija lani. Stvari so se spremenile. Septembra 2011 smo še verjeli, da bo konsolidacija skupaj s prestrukturiranjem tista, ki bo sprožila dodatno rast, vsaj glede na kazalnike v tistem obdobju, je danes težko podpreti to tezo. Brezposelnost je v porastu 4 odstotke v evromočju, evromočje je v recesiji in minus nič cela 2 odstotna povprečna rast v drugem četrtletju letošnjega leta. Kljub temu pa so vse vlade storile točno tisto, kar smo od njih zahtevali v zadnjih dveh letih. Poročilo komisije nažalost samo ugotavlja, navajam, evropsko gospodarstvo ni izpolnilo pričakovanj, ki smo jih imeli ob objavi lanskoletnega poročila. Komisija očitno še ni dojela, da so bile metode iz preteklosti neuspešne. Če bi vrčevalni ukrepi bili uspešni, potem bi bila brezposelnost manjša in Grče bi bila najboljše gospodarstvo na svetu, kjer bi bila povprečna plača več kot 120 tisoč evrov ne glede na to, kakšno diagnozo ste postavili, ne glede na to, na čem ustrajate v teh svojih navedbah, se mi zdi, da ni prišlo do večjega javnega dolga samo zaradi vrčevalnih ukrepov, temveč zaradi tega, ker so se davki v večini držav znižali. V zadnjih desetih letih so večinoma države ohranile višino izdatkov. Dejstvo pa je, da so se davčni prihodki znatno zmanjšali zaradi nižjih davkov. Politika nižjih davkov pa ni privedla do rezultatov, ki smo jih želeli, vsaj ne na področju rasti, tako da ne morete postaviti iste diagnoze. Celo sami priznavate v enem delu tega poročila, da ko gre za izdatke, bi morali predvsem poskrbeti za to, da ne bi preveč posegli v izdatke za javne naložbe. Opozoril bi vas rad predvsem na nekaj pomembnega v francoskem prevodu v francoskem prevodu tega dokumenta piše. Točka 9. Ni uvodna izjava, ampak točka 9 na strani 5. Toliko, da boste vedeli tisti, ki ste za to zadolženi. Tam piše, da je potrebno oživiti gospodarstvo, ne pa dvigniti davkov v naši različici pa piše, da je treba zmanjšati izdatke in ne povišati prihodkov. Ne vem, ali ste res to želeli povedati, tu je prišlo do napake. V danem trenutku ste dobil občutek, da zagotavljate kenezijansko filozofijo, čeprav vem, da jo sicer ne, ampak očitno je res prišlo do napake. Nekoliko bolj resno. Junija je prišlo do spremembe v razpravi o gospodarski politiki. 28. in 29. junija med Evropskim svetom so priznali, da je to strategijo treba vsaj še enkrat pregledati, če ne že kaj več. Pakt za rast, ki je bil sprejet, tudi kaže na to, da bi morali mobilizirati dodatna sredstva, če želimo spodbuditi izdatke. 120 milijard se je omenjalo za spodbujanje naložb od takrat naprej je tudi centralna banka najavljala, da bo posredovala za to, da zmanjša špekulacije glede državnih dolgov. Španija in Portugalska sta dobili možnost, da se še enkrat pogajata o državnem primankljaju, kajti vedeli sta, da v času recesije ne boste izpolnili zadanih ciljev. Celo Mario Monti je rekel, da bi morali sprejeti zlato pravilo v vaši državi. V Italiji imajo seveda precejšen primanklaj. Mario Monti, ki je pravil vse strukturne reforme, pa še vedno ustraja na tem, da bi morali storiti več na področju naložb, zlasti javnih naložb. Kar zadeva pakt za rast, ta je samo potrdil naš pristop k davčni konsolidaciji. Srednjeročno gledano je to dober cilj. Države članice izvajajo diferencirano konsolidacijo, v nekaterih državah ta spodbuja rast. Vsi se strinjamo, da bi morali spodbujati naložbe v tista področja, ki zagotavljajo prihodnost. Tako da obžalujem, da v tem pristopu ne omenjate novega pristopa, ki se obravnava na evropski ravni. Euh, euh, Očitno je, da komisija s svojim načrtom ni uspela. Tudi parlament ima seveda svojo vlogo v teh odnosih in upam, da bomo s svetom dosegli korak naprej v sodelovanju z vami, gospod poročevalec, ker ne želimo biti preveč v zamudi pri tem poročilu. Hvala. Hvala, Liam. Sedaj pa gospod Tremosov v imenu skupine liberalcev. Hvala. Predsedujoči, danes bom govoril po italijansko v čast poročevalcu Palonaju. Dve minuti potrebujem samo. Mislim, da bodo liberalci s največjo lahkoto podprli to poročilo, zato ker se strinjamo s številnimi zadevami, ki so tu omenjene. Naprimer, uravnotežen proračun je po mojem mnenju predpogoj, če želimo zagotoviti gospodarsko rast. Zanimivo je namreč vedeti to dejstvo. V Španiji, naprimer, je v zadnjih štirih letih bilo tako, da vrčevalnih ukrepov na državni ravni nismo sprejemali, razen v nekaterih regijah. Pri nas smo imeli 8 do 10 odstotni primankljaj pri BDP-ju v obdobju 2008-2011 neki. Imeli smo celo učinek crowding out, ko so si naprimer nekatere države znatno prizadevale pri javnem dolgu prišlo je do crowd-outa javnih in zasebnih naložb, ampak s tem nismo nič privrčevali. Za 40 odstotkov smo zmanjšali BDP za naložbe in pravzaprav ne moremo nazaj pridobiti sredstev, ki smo jih izgubili. S socialističnim kolegom pripravljajo poročilo v zvezi s centralno banko. Sam sem se pogovarjal z Goranom Parsonom, ki je bil v 90-ih letih ministerski predsednik Švedske. Z njim sem se pogovarjal o tem, ali je vrčevanje res predpogoj za rast in oživitev gospodarstva. On mi je rekel, vsak mesec namreč pride v Evropski parlament in se pogovarjamo o politikah. Rekel je, da ko je prvo leto prišel na oblast, ko je bil Ministrski predsednik socialistične vlade je zmanjšal javne izdatke za 10 odstotkov BDP-ja. Nasplošno je zmanjšal izdatke pri vseh poglavjih, kjer je želel vzpostaviti ravnoteže pri proračunu. Dve leti kasneje je ta država našla pot iz gospodarske krize. Goran Parson danes posod po svetu predava o tem, kako je možno najti pot iz finančne in nepremičninske krize. Mislim, da bi lahko izmenjali mnenja glede tega vprašanja, ampak za liberalce se stvari ne spreminjajo. Zauzemamo enako stališče. Sam ob razložujem to stališče zadnja tri leta v tem odboru. Uravnotežen proračun je tisti, ki bo spodbudil rast in vzpostavil zaupanje v državo. Tako kot cenjeni poročevalec Palone, se tudi sam strinjam, da bi morali to ravnotežje zagotoviti predvsem z zmanjševanjem izdatkov in ne z dvigom davkov. Sicer je treba pogledati vsak primer posebej, ampak mislim, da se glede tega te, v temelju strinjamo. Nekatere države članice sicer imajo možnost, da zmanjšajo javne izdatke, naprimer pri infrastrukturnih politikah. Nekatere države vzpostavljajo hitre povezave z vlaki, čeprav ni pri analizi stroškovne učinkovitosti nobenega argumenta, ki bi govoril prid to vrstnim hitrim povezavam z vlaki. Nekatere države na jugu Evrope še vedno doživljajo fenomen vse večjega števila zaposlenih v javnem sektorju. Tisto, kar mi je bilo najbolj všeč v tem poročilu kolega Paloneja, je točka 14. Tam se omenjajo države članice. Kolega tudi pojasni, kdo je zakaj odgovoren. Na kateri ravni je kdo odgovoren? Regionalni, lokalni, nacionalni, sam sem katalonec. Moram reči, da sem zelo občutljiv glede tega vprašanja. Zato se mi zdi, da bi morali govoriti tudi o tistih državah, kjer so javni izdatki centralizirani. Centralizirani v smislu odtegovanja davkov. V španskem primeru se seveda pojavlja, po mojem mnenju, samo neka igra, kjer vsi kažejo s prstom na druge, da so krivi. Nekateri pri nas pravijo, da gre državi slabo zato, ker so določene regije imele previsoke izdatke, više izdatke od prihodkov. Tako da se glede tega strinjam s poročevalcem. In kot rečeno, liberalci bodo podprli to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gigolc za zelene. Gracias, presidente. Uh, well, several quick remarks. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo na kratko. Danes nadomešam poročevalca v senci Basa Heidhuta iz Nizozemske. Imamo zelo podoben pristop do tega vprašanja. Mi verjamemo v vzdržnost javnih financ. Istočasno pa se nam zdi zelo pomembno to, na kakšen način se tega lotimo, na kakšen način stvari opravimo, s pomočjo katere metode. Kar zadeva poročilo komisije o javnih financah, mislim, da je dobro. Dobro je tudi, da imamo zagotovljeno poglobljeno delo pri tem dosjeju. Sam sem bil poročevalec za zadnje poročilo, ki je prav tako omenjalo to vprašanje poročilo bi moralo po našem mnenju biti bolj podrobno, tudi glede osnutka komisije. Komisija je vložila veliko truda v to, da je analizirala pomembna vprašanja, naprimer multiplikativen učinek, različne primere, različne številke. V tem poročilu pa stvari niso dovolj jasne, predvsem glede tega, kakšna je naša dožnost glede tega, kako naj se odzovemo na pobudo komisije. V tem osnutku bi morali jasno zapisati, kakšna je naša funkcija kot institucije. Drugič, strinjam se s številnimi izjavami poročevalca glede usmeritev, glede zdravih javnih financ, glede uravnoteženja javnih financ. O tem se zelo pogosto pogovarjamo, tako da teh stvari ne bom ponavljal. Ne strinjamo pa se s tem, da podajate a priori izjave v smislu, da bi ponovno uravnoteženje moralo potekati na strani izdatkov in ne prihodkov. Kar zadeva davčni pritisk, stopnjo tega pritiska in učinka na gospodarstvo ter rast, tu so stvari nejasne. Imamo skandinavske države, kjer so prihodki visoko obdavčeni pa so vseeno najbogatejše in najbolj srečne države na svetu. Potem so to druge države, kjer so davki visoki in kjer lahko vprašate, naprimer tudi za državo, o kateri smo se prej pogovarjali, to velja, vendar o tem raje ne bom govoril. Tako da ni ključnega pomena, kolikšni so davčni prihodki. Pomembno je, kdo plačati davke in kaj se potem s temi davčnimi prihodki stori. Splošne izjave glede tega, kako rešiti problem javnih financ, pa niso primerne, ker jih ne bi smeli posploševati. Včasih je bolje, da se dvignejo davki, včasih je bolje, da se zmanjšajo izdatki, včasih je bolje, da se vlaga v rast, vedno pa je tu seveda vprašanje politike. Posplošene izjave tu niso primerne, sam bi bil bolj previden. Seveda moramo ravnotežiti javne proračune, tu bi morali storiti več, ampak v tem kontekstu je treba spoštovati tudi cilje v okviru EU 2020. Previdni moramo biti, zato da ukrepi ne bodo škodovali tem ključnim ciljem, o katerih smo se dogovorili. Zato bi morali biti zelo jasni in strogi glede obojega, glede javnih financ in glede boja proti revščini, pa tudi glede večje zaposlenosti zaposlenosti, večjega števila delovnih mest, glede naložb za prihodnost. Še ena pripomba. No, gotovo bomo pripravili predloge sprememb, tako kot v preteklosti bomo zagotovo dobro sodelovali. Upam, da bomo pripravili odločno poročilo. Občutek imam, da prihaja do težav v prevodu, ampak govorim v angliščini. Mislim, da moja angliščina ni tako slaba, da je ne bi razumeli. Ne, tvoja angliščina je čisto dovolj dobra, Sven. Hvala lepa. Iz skupine EKR ni nikogar, nikogar ni iz skupine GUE, tako da besedo predajam nazaj tistim članom, ki so želeli besedo. Samo gospa Podimata je prosila za besedo. Izvolite. Much, uh, Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalcu za opravljeno delo, hvala lepa za vse te uvodne pripombe. Par pripomb imam glede te zelo zanimive teme. Najprej bi vas rada spomnila na to, da smo sredi zelo hude gospodarske in družbene krize. Zato prosim, ne pozabite na to, da obstaja določena vprašanja, zakaj in kako, na katera moramo najti odgovor glede te situacije. No, na tej podlagi bi vas rada tudi spomnila na to, da javne finance niso propadle samo zaradi nacionalnih odgovornosti. Kriza sama ni nastala izključno zaradi neuspeha pri javnih financah, tako da ja. Težave pri javnih financah so seveda v domeni nacionalnih držav, to je treba priznati in tudi resno vzeti. prevzeti moramo tudi politične posledice tega dejstva. Zavedati pa se moramo, da je do težav pri javnih financah prišlo zaradi širšega sistemskega teža, problema, ki obstaja. Tudi v kontekstu ekonomske in monetarne unije. Če bomo odgovorili na vprašanje zakaj in vprašanje kako, potem bomo uspeli najti pravo diagnozo. Upoštevati je treba specifične pogoje v državah članicah. Je pa res, da če bomo sklepali izključno na tej podlagi in izključno na podlagi težav, s katerimi se soočajo posamezne države, ne bomo uspeli najti širše rešitve. Fiskalna konsolidacija je nujna potrebna, glede tega ni nobenega dvoma iz gospodarskih in družbenih razlogov. To je tudi predpogoj za rast. Namreč predvsem je to predpogoj za nadaljne delovanje posameznih gospodarskih akterjev, da vlagajo, kupujajo, prodajajo. Določeno tveganje morajo seveda prevzeti, ampak ne previsoko. Torej, fiskalna konsolidacija na eni strani, vzpostavitev zaupanja v gospodarstvo na drugi strani. To so cilji, zavedati pa se moramo tudi trenutnega stanja. Smo v začaranem krogu recesije, krize, kolega Lija mi je sicer omenil Grčijo, ampak obstaja tudi Španija, Irska in Portugalska, kar pomeni, da je kar nekaj držav, ki so dosledno izvajale ukrepe, ki so jim jih naložili, pa so še vedno v zadnjih treh letih morale znatno znižati izdatke v teh državah je v večji ali manjši meri recesija še zmanjšala možnosti držav, da zagotovijo konsolidacijo. Če se vrnem na mojo državo, samo en primer. Za vsakih 100 evrov zmanjšanih izdatkov se primankljaj zmanjša za manj kot 80 evrov. Ocenjevali smo smotrnost in vzdržnost posameznih projektov, ampak pri nobenem nismo našli kakšnih večjih potencijalov za naložbe. Imamo torej gospodarske težave, istočasno pa se soočamo še s družbenimi in političnimi težavami. To velja za več držav članic, ki se soočajo z hudimi gospodarskimi težavami v tem trenutku. Pojavlja se ekstremizem, rasizem in podobno. Jasno se kaže huda politična kriza, ki jo dopolnjujeta še družbena in gospodarska kriza, kar pomeni, da je treba stvari zelo resno vzeti. Kaj lahko predlagam za zaključek? Na evropski ravni se zavedamo, da potrebujemo takšne pobude, vendar smo do tega zavedanja prišli šele nedavno. Kar pomeni, da bi morali bolj odločno podariti ne samo nacionalne pristope do tega vprašanja, torej do javnih financ, temveč tudi evropski pristop. Obstajajo nacionalne pristojnosti, nujni ukrepi na nacionalni ravni, to nedvomno obstaja, obstaja pa tudi evropski pristop do rešitve, tako kar zadeva gospodarsko rast, kar zadeva zaposlovanje, kar zadeva politike, ki jih je treba spodbujati. Potrebujemo holističen pristop, ki vključuje nadzor nad finančnim sektorjem, integracija proračunskih politik, spodbujanje rasti in zaposlovanja, skupne politike in strukturne reforme. Na novo bi morali opredeliti stvari oziroma na novo postaviti prednostne naloge. Kaj pomeni strukturne reforme? Katere strukturne reforme imajo prednost v teh okoliščinah? Hvala lepa. Eh, muchas gracias, señora Podimata. Doy la palabra al señor ponente. Hvala lepa, gospod Podimata. Sedaj pa poročevali za gospod Palone. Grazie, presid Hvala, predsedujoči. Pomembno je, da v demokraciji lahko izmenjamo tudi nasprotujoča si mnenja. Samo na tak način bomo našli pametne kompromise. Ne bom skrival dejstva, da sem skušal omeniti v tem poročilu tudi problem, ki ga je kolega Gigolt izpostavil kadarkoli v poročilu pripravim odstave, ki je morda nekoliko provokativen, imam v mislih dobre namene. Kolega Tremosa je prej rekel, da smo govorili o konsolidaciji proračuna in javnih financ. Vse države morajo seveda sprejeti stroge proračune. Na voljo imamo gospodarsko upravljanje, dvojček, šestorček. Svet je glasoval tudi o fiskalnem paktu. Vsi se strinjamo glede tega, da potrebujemo ravnotežene proračune. Ampak brez gospodarske rasti, in tu sem nekoliko provokativen, brez gospodarske rasti ne bo prišlo do fiskalne konsolidacije proračunov, ker bomo zapadli v nek začaran krok. Razumeti morate, da če bomo spet padli v recesijo, potem ne bo nikoli dovolj vrčevanja. Govorili ste tudi o težavah, ki jih prinaša vrčevanje in znižanje izdatkov. Kolegico Podimato sicer spoštujem in ji pogosto sledim in podpiram pri razmišljanju. Ne glede na to, da morda ideološko drugače gledava na stvari, da zagovarjava drugačno šolo, uh, moram pa reči, da rad prisluhnem ljudem, ki imajo inteligentne pripombe. Je res, da nekoliko provociram, ampak lahko pritisnemo na davčni ravni izključno na podjetja, izključno, ne vem, ne mislim samo na Italijo, Grčijo, Španijo in druge ali Francijo. Tudi v Franciji je davčna obremenitev visoka rast lahko zagotovimo tudi s pomočjo visokih davkov. Na primer, da bi naložili visoke davke podjetjem, gospodinstvom. Na evropski ravni se moramo pogovoriti o ustreznem zakonodajnem okviru, ker na nacionalni ravni obstajajo različni sistemi, različne olajšave za podjetja, ampak staviti so želeli izključno na dodatne davke za podjetja podjetja in, in gospodinstva, ampak ne vem, ali bomo s tem res zagotovili rast ali samo še poglobili recesijo. Kaj je potem z javnimi izdatki, če izhajamo iz provinci, iz regij, iz občin? Lahko vam povem, da so stvari lahko grozljive in na Gigol, da se obračam, ki je občutljiv na ta vprašanja. Situacija v nekaterih regijah je res grozljiva prav zaradi decentralizacije davkov. Ja, kje bomo potem zmanjševali sredstvo in izdatke? Pri javnih izdatkih, ja, lahko. Sam zagovarjam takšno šolo razmišljanja. Lahko se sicer zoprstavite temu načinu razmišljanja, ampak pri javnih izdatkih se včasih financira tudi določene nerazumljive stvari. Tu pa se potem lahko seveda izmenjajo mnenja in se zoprstavijo mnenja. Nisem proti predlogom sprememb, z veseljem bom sprejel vsak pameten predlog spremembe strani kolegic in kolegov. Vedeti pa morate, da zagovarjam določeno šolo razmišljanja, ki pravi, da lahko najdemo pot iz krize, če bomo zagotovili rast. To velja tako za evropsko kot svetovno raven. Hvala. Yes. Hvala lepa, gospod Palone. Rok za uložitev predlogo spremem je 19. oktober, 6. novembra pa bo potekala razprava o predlogih sprememb, pa tudi glasovanje. Nas čaka. Na plenarnem zasedanju bomo o tem glasovali decembra. S tem smo izčrpali točke na dnevnem redu. Jutri imamo javno predstavitev o bančni uniji, o nadzoru, o krizi, o rešitvah. Jutri se vidimo v dvorani ASP G3G ob 9.